Dear colleagues. Kolegice in kolege. Pa bomo začeli z glasovanjem. Najprej prvo glasovanje, točka 13. Ugovor v skladu s členom 106 poslovnika dajanje gensko spremenjenih nagljev na trg. Samo eno elektronsko glasovanje bomo imeli, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Oziroma ne? Premor? Premor? Sedaj, ko je pa Joe Lajnen glasoval, pa lahko res zaključimo. Sprejeto. Lahko gremo naprej na naslednjo točko. 14. Ogovor v skladu s členom 106 poslovnika odobritev gensko spremenjene koruze BT11, karkoli še to. Tudi tukaj glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Smo zaključili z glasovanjem. Sedaj pa letno poročilo 2014 o subsidijarnosti in sorazmernosti imamo mnenja in gospa Dornano je poročevalka, naša kolegica. No pa preden gremo na to, pa prosim kolegice in kolege, asistente, Aksel, Če želite nadaljevati z razpravo, imate ogromno prostora zunaj dvorane mi bomo tukaj odbrani delovali z delom. In kolegica Dornano sedaj dobi besedo za to poročilo oziroma mnenje. Gospa Dornano, hvala lepa, gospod predsednik. Zelo sem vesela, da vam lahko predstavim to uh, poročilo oziroma predlog mnenja. Ta zadeva mi je zelo pri srcu, kajti ta načela so bistvo gradnje Evrope. Zakaj tukaj gre? Uh, tukaj želimo um, logično ugotoviti, kaj se dogaja na, v tej strukturi, torej na nacionalni pa supranacionalni ravni. Tega se moramo lotiti operativno ter pragmatično. Torej, tako da nijemo samo uh, pisma komisije, ampak več. Um, torej, tukaj želimo kot odbor izraziti svoje stališče tudi za Evropsko komisijo. Predvsem se osredotočamo na par stvari. Kot prvo, uh, vidimo, da so ta načela zelo pomembna za politike našega odbora in moramo povedati to, da se je treba vedno držati teh načel. Potem kot drugo, zelo pomembno je, kako se eh, zaupa v transfer suverenosti. Tukaj gre za razširjen koncept sprejmene odločitev ter pa priprave evropskih politik. Kot prvo, se mi zdi bistveno, da ustrajamo na tem, da Eh, Envi odbor obravnava zelo pomembne zadeve, sploh eh, ko gre za subsidijarnost in pa sorazmernost. In prav zato potrebujemo ustrezno ravnoteže med eh, lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi ravnmi oziroma njihovimi povezami pri izvajanju. Tukaj predvsem gre za odbor Envi in pa za to, kako se lotijamo nadnacionalnih ter pa globalnih vprašanj in pa kako se to potem izvaja na lokalni ravni. Prav tukaj vidimo, da je naš odbor zelo pomemben s tem v zvezi. Naprimer, glede na staževanja zraka, podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti ter pa zaščite oceanov. Eh, prav tukaj je odbor Envi zelo aktiven in prenos suverenosti je tukaj pri nekaterih ukrepih nujen in legitimen. Odločitev izvajanja ter pa izvajanje evropske zakonodaje um, oziroma drugih zakonodaj so bistveno jamstvo za učinkovito uveljavljanje, kajti tukaj je jasno, da um, zadeve niso samo nacionalne in posledice so bolj globalne. Prav zato mislim, da je tukaj naš odbor zelo pomemben pri pripravi splošnih ter pa tehničnih pripomp in elementov. Zato bi tukaj spomnila naslednje. Imamo pet predlogov komisije. Leta 2014 in dva ta predloga se nanašata na pristojnosti našega odbora. Dva najbolj bistvena sta takšna. Zato je jasno, da sta subsidijarnost in pa sorazmerno zelo pomembna pri naših dosejih, ki jih obravnavamo. Torej, mi kot odbor se rotiramo bolj pomembnih zadev kot pa drugi odbori, ko gre za to. Torej, nadzor teh dveh elementov, sorazmernosti in pa subsidijarnosti, je nekaj, kar pomeni tudi določeno dinamiko pri izvajanju politik Evropske unije in tako moramo zagotoviti boljšo učinkovitost naših evropskih politik kako zagotoviti ustrezno spoštovanje teh načel. Če to storimo, potem bomo poskrbeli za to, da naši um, izjemni um, primeri in pomeni vprašanja se obravnavajo realistično, tako da bo na koncu vse izvajano čim bolj učinkovito tudi na dolgi rok. To moramo nujno zagotoviti pri zelo kompleksnih zadevah, kot naprimer odpadki ter krožno gospodarstvo ali pa naprimer to, kako uh, dosežemo različne cilje. Uh, zagotoviti um, cilje, jih opredeliti, to je v redu, seveda, ampak bolje pa pomembno to, kako to med seboj nazvati in koordinirati. To je še bolj učinkovito. Večina teh mnen, ki se nanaša na odpadke, naprimer, uh, je bila pod vprašajem uh, zaradi preslave izvedljivosti nekaterih ciljev, zato ker ni bilo pravih podrobnosti glede tega, kako doseči te cilje in pa tudi to uh, je bil problem, da so se potem dodali še dodatni cilji. Zato so imele države težave, um, tudi glede na svoje ekonomske situacije. Tukaj vidimo, da ni pravega pragmatizma in uh, to moramo sedaj spremeniti. Moramo spremeniti sorazmernost um, v evropski zakonodaji. Potrebujemo večji, bolj pragmatičen pristop, uh, tako da bomo na daljši rok dosegli prave cilje in pa da bomo tudi nadgradili že narejeno. Torej, nekaj smo že naredili, kot rečeno, to moramo poštevati in mislim, da so nekateri kolegi to že zagovarjali, ko je šlo za regulacijo emisij oziroma izpustov. Pogosto je o tem govora in še bo tudi v prihodnosti. Predvsem uh, mislim, da se moramo držati subsidijarnosti in pa sorazmerosti. Če tukaj ne bo prevelikih odklonov, potem bomo bolje uh, poskrbeli, da bo evropska politika pametno vplivala na splošne ukrepe, tako da ne bomo zavlačevali z glavnimi cili in njihovim izvajanjem. Potem kot drugo bi se rada osvratočila predvsem na to, kako prenos suverenosti um, je povezan tudi z zaupanjem um, ljudi um, ter pa nacionalnih organov v evropske politike in institucije. Potrebujemo transparentnost in pa nadzor um, evropskih organizacij in prav zato mislim, da um, je to nujno zagotoviti. Morda boste nekateri presenečeni, če to rečem, ampak eh, mislim, da je prav, da se o tem več, več govori. To, da se sprejme prenos suverenosti, to pomeni, da um, ehm, naprimer nekdo želi potem spremeniti to suverenost na drugo raven, na evropsko raven, naprimer, in to gotovo zahteva zaupanje v te više evropske ravni. Uh, To je nujno. Prav tako morajo evropske organizacije spoštovati načelo subsidijarnosti, kajti treba je vedeti, ali je ta višja raven dejansko učinkovita, ko gre za prejete odločitve. No, ampak eh, v poročilu 15 iz leta 2012 pa je rešilsko sodišče dejalo, da je prišlo do neuskrižanja interesov. Veliko krat um, ehm, je tudi pri EFSI, na primer, to problem. In eh, to potem pomeni, da delovanje agencije ni včasih najbolj smotrno in potem se tudi porajajo dvomi. Prenos pristojnost včasih ni upravičen, glede na cilje, ki jih je treba doseči, torej varnosti hrane v tem primeru. Zato lahko subsidijarnost obravnamo na drugačen način. Um, ne samo, ko gre za zakonodajo, ampak tudi glede drugih stvari. Uh, tudi pri drugih stvarih marsikaj lahko naredimo, pri drugih pristojnostih. Pa še nekaj bi e, dajala za konec. Ta postopek priprave evropske politike mora večji podarek dati nacionalnim parlamentom, tako da tudi ti parlamenti lahko konsolidirajo načelo sorazmernosti in uh, eh, subsidijarnosti. In tukaj se navezuje na to, kar sem povedala prej. Subsidijarnost in sorazmernost, po našem mnenju, sta dva zelo pomembna cilja uh, in to dinamična cilja, ki se spreminjata. In tudi vertikalno gledano moramo vedeti, kaj so evropske norme, ki se izvajo v državah. To je eno. Prav tako pa je bistveno tudi to, da nacionalne parlamenti lahko tudi marsikaj prispevajo k temu pripravljanju odločitev. Gre za to, da se ukrepi uh, subsidijarno z večjim zaupanjem držav članic v Evropsko unijo. To je pomembno. Ta ideja um, zelenega kartona se mi zdi zelo zanimiva, to smo nekateri predlagali. Sedaj smo um, šli iz bolj negativnega izvajanja sobstvene dejavnosti in želimo iti na bolj pozitivno, proaktivno pot s tem novim načelom. Tukaj se večkrat govori o tem, da potrebujemo boljšo sorazmernost. Um, to pravijo včasih tudi države članice in zato lahko rečemo, da um, mora biti predlog komisije bolj prikrojen uh, in pa prilagojen na novo situacijo. Torej, na to sem se sretočila. Um, želela sem eh, vzeti vse skupaj širšega konteksta, nisem se želela sretočiti samo na predlog komisije. Želela sem govoriti na kritičen način, torej kot konstruktivna kritika. To je kot prvo za nas pomembno, ker ti moramo delovati kot institucija, tako da bomo vsi skupaj bolj učinkoviti in bliže državljanom, obene pa seveda tudi moramo misliti na nacionalne interese. Sedaj me zanima, kaj si mislijo o tem kolegi in upam, da bomo lahko skupaj pripravili mnenje, ki bo deležno soglasja in v duhu kompromisa. Um, kajti to sem sedaj uh, eh, predstavljal kot glavno hrbtenico dokumenta in upam, da bomo potem to še ustrezno dokončali. Hvala. Start, uh, Hvala. Sedaj pa prvi krok poročevalcev senci, gospa Gardini, za gospoda Petričela. Hvala lepa. Prebrala bom prispevek kolega Patričelo. Na začetku se v imenu svoje politične skupine, torej LS, zahvaljuje poročevalki gospe Dornano za opravljeno delo na teme subsidijarnosti in sorazmernosti. To so temeljna načela za delovanje Evropske unije in njenih procesov odločanja. Kot pravi peti člen pogodbe o delovanju EU, Načelo subsidijarnosti tam, kjer EU nima izključne pristojnosti, predstavlja dvoje. Po eni strani to načelo omogoča eh, zaščito sposobnosti držav članic, ko gre za vprašanja, ki jih je možno urejati na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da se to tam tudi uredi. Po drugi strani pa je treba spomniti, da to isto načelo omogoča legitimnost EU, ko države članice ne morejo same eh, zasledovati ciljev v zadostni meri in kjer lahko prispevek EU prinese dodano vrednost. Lizbonska pogodba je še okrepila načelo subsidijarnosti in uvedla nadzorne mehanizme za to, da se preverja usklajenost z načeloma sorazmernosti in subsidijarnosti. Zato tudi obrazložena mnenja, ki predstavljajo inštrument, da lahko nacionalni parlamenti za nazaj ugotovijo, ali so ukrepi na ravni EU bili pravilni, koherentni, učinkoviti, uspešni, primirni in ali so prinesli dodano vrednost EU. Zato, kar zadeva letno poročilo za leto 2014 na področji subsidijarnosti in sorazmernosti, beležimo bistveno zmanjšanje obrazloženih mnen v primerjavi s prejšnjimi leti. To zmanjšanje pa lahko pripišemo temu, da je bilo manj zakonodajnih predlogov, ki jih je Evropska komisija sprejela v zaključni fazi svojega mandata. Zato tega ne smemo tolmačiti kot manjši interes na strani nacionalnih parlamentov glede tematike subsidijarnosti. Menim, da je zelo pomembno spodbujati večjo udeležbo nacionalnih parlamentov pri dejavnostih Evropske unije. Na ta način bi izboljšali politični dialog med različnimi upletenimi ravnmi EU in okrepili bi možnost nacionalnih parlamentov, da povedo svoje mnenje glede skupnostnih zakonodajnih dokumentov. Zato kaže pohvaliti dejstvo, da je dialog med Evropsko komisijo in nacionalnim parlamentom postal intenzivnejši, tudi zahvaljujoč obiskom komisarjev v eh, zakonodajnih skupščinah v nacionalnih parlamentih za to, da bi predstavili pobude in predloge izvršilne oblasti, ki jo komisari zastopajo. Zato bomo kot politična skupina delali v tej smeri. Prepričani smo, tako kot to kaže tudi medinstitucionalni dogovor podpisan aprila, torej svet, komisija in parlament so ga podpisali. Prepričani smo, da lahko sprejemamo boljšo zakonodajo samo, če bodo inštitucije spoštovale svoje pristojnosti in postopke, ki jih predvidevajo pogodbe. Menimo, da je treba vse bolj strogo spoštovati načela, kot so demokratična legitimnost, sorazmirnost in subsidijarnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Kaputo, ki nadomešča gospod Gentile. Grazie, grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti kolegici Tornano za izvrstno opravljeno delo. Načelo subsidijarnosti in načelo sorazmernosti sta vodilni načeli in od njihovega pravilnega uporabljanja je odvisna tudi učinkovitost in uspešnost ukrepov EU večja udeležba nacionalnih parlamentov v zakonodajnem procesu EU je nekaj pozitivnega, vendar pa smo še daleč od njihovega polnega vključevanja. Večina mnen nacionalnih parlamentov, tudi ko gre za okolje, prihaja iz majhnega števila držav članic, zato bi evropske inštitucije morale vsem nacionalnim parlamentom omogočiti nadzor nad zakonodajnimi predlogi in zato bi potrebovali tudi obrazložitev in utemeljitev eh, predlogov na področju subsidijarnosti in sorazmernosti. Po drugi strani pa morajo nacionalni parlamenti pripraviti obrazložena mnenja, ne samo, ko gre za zakonodajne dokumente komisije, pač pa tudi, ko gre za nezakonodajne dokumente, ki so pravzaprav na vrsti pred Spremom zakonodaje na ta način bi lahko bolje vplivali na pobude in na predpise, ki se bodo v prihodnje sprejeli v EU. Če je potrebno, bi potrebovali tudi skupne modele, na podlagi katerih bi nacionalni parlamenti lahko dali svoj prispevek, kajti obrazložena mnenja, tako kot se predstavljajo in ulagajo zdaj, niso vedno koristna, kajti Ta mnenja se preveč razlikujejo med seboj, tako po obliki, kot tudi po argumentaciji. Hvala. Eh, eh, eh, Hvala, gospod Danjana, za delo, ki ga je opravila. Mislim, da je to dober začetek. Naša skupina IKR e že več let poziva k boljši zakonodaji. To smo počeli večkrat na skupinah in tudi znotraj naše skupine predvsem. Predvsem morajo pravila povečati dodano vrednost Evropske unije, ne pa te zniževati. To je zelo ključno, če želimo pridobiti, ponovno pridobiti zaupanje evropskih državljanov. Ti dve načeli, subsidijarnost in sorazmernost, sta zelo pomembni za evropsko politiko in tudi bolj konkretno za okoljevarstvena vprašanja. Ta vprašanja so eh, deljene pristojnosti. Biotska raznovrstnost, kakovost zraka, biogospodarstvo, podnebne spremembe in tako dalje. Vse to so globalne zadeve, nimajo meja in zato se moramo tega lotiti čezmejno, horizontalno. Prav tukaj lahko EU pomeni dodano vrednost. Tri stvari bi rad podaril. Kot prvo, pračevalka pravi, da so lokalni in nacionalni organi povezani z sprejmanjem teh okoljevarstvenih odločitev. No, gledajte, v moji um, državi je stvar še bolj pomembna. Uh, pri nas v um, flamskih organih imamo celo polno pristojnost in tudi to bi rad odrazil besedilo. Potem kot drugo, porazdelitev pristojnosti. Delitev teh pristojnosti pomeni, da imajo tudi regionalni parlamenti večjo odgovornost pri izvajanju demokratičnega nadzora evropskih politik. V Belgiji, na primer, imamo zelo edinstveno situacijo kajti imamo zvezdne in pa regionalne parlamente in tukaj v bistvu so vsi praktično nacionalni parlamenti, e, ni razlikovanja. V Lizbonski pogodbi to je odraženo, namreč vsi ti parlamenti v Belgiji igrajo zelo pomembno vlogo, ko gre za spremljanje izvajanja načela subsidijarnosti. Prav zato nacionalne parlamenti morajo biti vključeni in komisija mora tudi upoštevati to, kako se po posamečnih državah delijo pristojnosti. Pa še nekaj za konec. Vjali ste, da se eh, predlaga ta postopek zelenega kartona. No, mislim, da moramo razmisliti tudi o rdečem kartonu. Če naš predlog, naprimer, ni v skladu z načelom subsidijarnosti, potem bi morali nacionalni parlamenti imeti možnost, da določene stvari zavrnejo če pač niso v skladu z nekaterimi načeli. Demokratični primankljaj mora biti ustrezno obravnavan, tako da se pravilno izvaja to načelo subsidijarnosti. Ne pa, da ustvarjamo evropsko superdržavo. Torej, mi smo um, um, vedno verjeli v to in bomo tudi vložili ustrezne predloge sprememb. Hvala lepa, gospod Togoc. All, Hvala, predsednik. Najprej seveda res hvala lepa gospe Donano za ta predlog poročila. No, bom pa kratek. Danes smo že par stvari slišali in to kaže, da se zlahka zapletemo neke visokoleteče abstraktne razprave o subsidijarnosti in pa sorazmernosti to so neka splošna pravila, ampak potem pa pozabimo na specifične stvari, ki se nanašajo na NV. To, kar pozabimo in to mislim, da ni ravno najboljši pristop. Mislim, da se moramo bolj osredotočiti na vprašanja glede NV. V zadnjih nekaj mesecih smo že glasovali o različnih vprašanjih, kjer poteka nekakšna bitka med komisijo in pa državami naprimer in odbori v parlamentu. Prav glede subsidijarnosti in kdo bo potem odločal o nekaterih temah in vprašanjih. O tem smo že govorili tudi pri komitologiji. Zato bomo poskušali izboljšati to besedilo tako, da bi izpostavili bolj konkretna vprašanja glede envi in našega pristopa. Prav tako bomo poskušali izboljšati besedilo tako, da pogledamo dlje, ne samo v leto 2014, kajti veliko bo različnih vprašanj glede um, krožnega gospodarstva, odpadkov in tako dalje. Tukaj bomo prišli do zelo bistvenih vprašanj glede teh dveh načel, subsidijarnosti in sorazmernosti. To je vse z moje strani. Hvala. hvala. Gospa Miner, je ni? Gospod Ekot? Hvala. Predsednik in hvala počevalki za to delo. Se strinjam z Nilsom. Mislim, da ni prav, da se zapletemo v splošno razpravo o teh dveh načelih, kajti, ne vem, Če to želite, potem je bolje, da greste v odbor za pravne zadeve. Oni to že dolgo časa počnejo in vedno je zelo zabavno razpravljati o tem. Vsaj pravijo tako. Zato se moramo tukaj osredotočiti na okolje. In tukaj se strinjam z kolegom Martinem Smarkem. Namreč politike na evropski ravni mora biti dodana vrednost. Če govorimo o okolju, No, pa tudi, ne vem, če govorimo o varnosti proizvodov, v javno zdravje in tako dalje. Ravno tukaj, ravno tukaj mislim, da evropska zakonodaja je ključnega pomena. In zelo pomembno je tole. Subsidijarnost se je vedno do sedaj zlorabljal, torej uporabljal na negativni način, tako da se pač na čem zavlačuje. Zato se strinjam s poročevalko, obstaja tudi bolj pozitiven pogled na to. Ko se nam naprimer zdi, da komisija ne ukrepa, potem lahko, tako da bo Mark srečen eh, in pa eh, regionalni parlamenti, ne samo nacionalni parlamenti, torej tudi regionalni parlamenti zaradi Marka, eh, tudi imajo to možnost zelenega kartona glede rdečega kartona. No, gospod Cameron, vaš politični šef, mislim, da je že šel v to smer. Ni vaš politični šef, se pravičujem, um, sem se malce zmedel. Um, sem mislil, da je on tisti. No, on je že nekako ukrepal glede tega postopka rdečega kartona s tem brexitom. Zato mislim, um, je to že tam, ste lahko veseli tega prispevka. Glede subsidijarnosti pa še nekaj drugega. Ključno je, da pogledamo to Eh, kje je treba sprejeti odločitve, na kateri ravni. In sedaj imamo ta postopek rumenega kartona. Pogosto se to uporablja zato, ker nekaterim pač ta predlog ni všeč. Glejte, to ni to. Za takšne stvari imamo so zakonodajni postopek. Imamo svet in pa v parlamentu ta dolgo obdobje razprav in to je to, zakonodajni postopek. Ampak to, te subsidijarnosti je pa nekaj drugega. Namreč to je pa uh, navezano na to, ali se ukrepa na pravi ravni. To mora biti zelo jasno. Kajti sedaj se to pogosto meša med seboj. Nekomu pač nekaj všeč in potem reče, ja, gledajte, uh, eh, bom pa potegnil ta rumeni karton na plan. Tukaj mislim, da mora biti bolj previdni. Kajti ne vem, če vam nekaj ni všeč, potem to lahko spremenimo. In to je to. Mislim, da je prav, da pravno tukaj ostanemo točni. Uh, pa še nekaj, da sem čisto iskren, pri notranjem trgu je pogosto ravno evropska raven um, v položaju, ko mora ukrepati, sploh ko gre naprimer za varnost proizvodov. Naprimer REACH in pa nanotehnologija, nanomaterjali, um, vse tukaj se to obravnava pod okriljem boljše zakonodaje, no, potem pa industrija zlorablja boljšo zakonodajo, da nekatere stvari um, v bistvu zlorabijo svoj prid na škodo državljanov. Boljša zakonodaja dejansko mora biti res boljša zakonodaja. Včasih to pomeni, da se potem regulira tudi industrija. To industriji morda ni všeč, ampak državljanom pa je. Zato torej boljše zakonodaje ne smemo zlorabljati za um, korporativne cilje. To se zdaj prepogosto dogaja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dajem poslancem, če se želijo oglasiti. Očitno ne. Potem komisija, želite besedo? Ne. Potem bi pa prosila, prosil poročevalko, da zaključi razpravo. Hvala. Hvala lepa za vaša stališča. Bom zelo nakratko odgovorila, gospa Gardini. glede zniževanja števila predlogov komisije. Glejte, v prvi vodni izjavi, gospa, potem je um, tukaj govora tudi o drugih pravnih zadevah, to se lahko še doda, potem gospod Kaputo. Aktivno sodelovanje nacionalnih parlamentov, ja, to je bistveno in to je tudi motor dinamike. Hvala lepa, da ste to omenili. Bolj ko so mnenja podrobna, lažje izboljšati zakonodajo. Potem, gospod Demesmeker, ja, res je, vaša skupina je vedno uh, bila v središču teh pozitivnih, konstruktivnih kritik. Hvala lepa za te komentarje. Lahko ohranimo dobro sodelovanje. Potem pa še lokalne oziroma regionalne skupnosti sem poskušal to čim bolj široko zajeti, torej glede evropske raznolikosti, potem delitev pristojnosti. Ja, isto bi odgovorila. Potem notranja raznovrstnost v Uniji glede oblasti. Ja, res je, EU mora to vse spoštovati. Potem gospodon Vaz. To ni abstraktno, pa gledajte, to je omejeno mnenje. Na eni strani ne morem, ne vem, če se pisati v podrobnosti potem naprej. Jaz se strinjam, vprašanja envi morajo biti bolj specifično obravnavana, posebno obravnavana in čakujem, pričakujem vaše predloge za izboljšave. Eh, hvala lepa za te praktične predloge tudi v prihodnosti. In upam, da bomo lahko prišli do kompromisnih predlogov na naslednjem srečanju. Hvala. Hvala lepa. Še časovnica, rok za predložitev sprememb je 27. maj, v Envju glasujemo 21. junija, odbor Juri glasuje 8. novembra in potem glasujemo na plenarnem zasedanju decembra. Gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda, to je strategija Evropske unije za ogrevanje in hlajenje. vabim poročevalca Kristoferja Fjellnerja, da predstavi osnutek mnenja. Hvala lepa, to je mnenje, ki je precej kratko, zato bom tudi sam kratek. Ogrevanje in hlajenje prispeva približno uh, eh, 50 odstotkov porabe energije na ravni Evropske unije. Uh, Mislim, da ko se o tem pogovarjamo, eh, temu vprašanju ne posvečamo dovolj pozornosti, kajti tukaj gre za največji del porabe energije. Veliko časa se porabi za to, da govorimo o tveganju eh, povezanem s plinsko krizo. No, dejstvo je, da bi to vplivalo na uh, ogrevanje. Če danes ne bi imeli plina, uh, bi zmrzovali. No, ampak eh, velik izziv našega odbora in Evropske unije nasplošno je v tem, da imamo zelo različne možnosti, pa tudi različne okoliščine eh, in razlike med državami članicami. Torej, razlike so na področju podnebja, na področju infrastrukture, tako da ni neke enotne eh, najboljše rešitve. Različni akteri imajo različne rešitve, ki pa običajno so dobre, recimo za neko lokacijo, za drugo pa ne. Tisto, kar deluje v Španiji, ne bo nujno delovalo na finskem. Zato se moramo zavedati, da um, moramo imeti eh, sistemski pristop. Ne moramo eh, kar na vse splošno govoriti o posameznih gradbenih komponentah treba se je zavedati tudi skupne porabe energije. Potrebujemo tehnično neutralen pristop, tako da pustimo trgu prostor, da najde različne rešitve za različne dele Evrope. Izpostavil bi še eno dejstvo. V današnji zakonodaji, ki je precej razdrobljena, imamo eh, različna področja urejanja, ki podpirajo specifične vire obnovljive energije, drugih pa ne. Tako da to je eh, izziv. Recimo, lahko izračunate, kakšna je eh, proizvodnja energije s sončnimi paneli. Težko pa izračunate, kakšna je energetska učinkovitost, eh, prispe, h kateri prispevajo drugi um, viri energije v določeni stavbi. Mi eh, potrebovali bi bolj sistemski pristop, ne smemo pa iti zdaj uh, v prevelike podrobnosti, tako da bi s tem lahko potem uničili neko ravnovesje na trgu. No, danes je tako, da 25 odstotkov energije za ogrevanje dobimo z obnovljivimi veri, torej samo 25 odstotkov. Eh, in to je treba izboljšati, treba je podpirati vse razpoložljive metode hkrati. Potem pa je tukaj še kontroverzno vprašanje energije, ki jo vržemo stran. Tudi to je pomembno vprašanje. Situacija danes je v različnih sektorjih zelo slaba glede tega in eh, ne smemo biti preveč strogi, da se ne bomo zakorenili pri fosilnih gorivih. Tako to so bile izhodiščne pripombe, z veseljem prisluhnem tudi kolegom in njihovim pripombam, predlogom, da bo besedilo boljše. Hvala. Hvala. Začenjamo s poročevalci v senci. Najprej gospod Zofoli. Hvala. Najprej se zahvaljujem poročevalcu. Mislim, da se lahko strinjamo s tem dokumentom. Obstajajo pa vidiki, ki jih je treba še izboljšati. In zato nameravam predstaviti nekatere predloge sprememb. Kot ste dejali, v Evropi ogrevanje in hlajenje predstavljata vsaj 50 odstotkov celotne energetske porabe na naši celini. To je 36 odstotkov CO2, ja. kar lahko pripišemo zgradbam zasebnim in javnim. Izboljšati energetsko učinkovitost stavb ostaje zato temeljnega pomena, če želimo zmanjšati izpuste CO2, izboljšati energetsko varnost in če želimo ohraniti zdravje evropskih državljanov. Rad bi povdaril še en podatek. In sicer, če po eni strani večina evropskih zgradb zapravlja energijo zaradi slabe kakovosti gradnje, po drugi strani vidimo, da 11 odstotkov evropskih prebivalcev in to leta 2016 nima dovolj sredstev, da bi lahko v zadostni meri ogrevali svoj dom po zimi. Zato je ključnega pomena, da naredimo konec tej nepravičnosti. Tudi v tej panogi je treba uvesti krožno gospodarstvo in spodbujati proizvodnjo energije s pomočjo kogeneracij. Zato mislim, da bi morali eh, obravnavati bolj poglobljeno tudi vprašanje daljinskega ogrevanja. Prav tako bi morali kaj več povedati o obveščanju potrošnikov. Potrošniki morajo biti v stanju, ko lahko dobijo popolne informacije o tehničnih prednostih novih objektov. Recimo, vedeti morajo, koliko je možno prihraniti z eh, energetsko prenovo stavb in koliko bi se lahko zmanjšale njihove položnice. Naj spomnim na to, kar je povedal podpredsednik Ševčevič včeraj. Poudaril je pomen, da v prihodnosti in ne samo gradimo stavbe, ki bodo bolj učinkovite po energetski plati, pač pa je treba razmišljati in projektirati take domove in zgradbe, ki bodo inteligentni in ki bodo sami proizvajali energijo, jo shranjevali za različne rabe, recimo za polnjenje električnih avtomobilov. Vidimo torej, kako zelo pomembno je spodbujati raziskave in razvoj v tej panogi in kako pomembno je tudi vlagati v raziskave in razvoj. In zaključujem, kar zadeva financiranje in spodbude, potrebujemo večje sinergije in večjo povezanost vseh evropskih sredstev, ki so na voljo. Prav tako je nepogrešljivo in temeljnega pomena tudi to, da so ta sredstva na voljo ne samo velikim podjetjem, pač pa tudi in predvsem eh, malim in srednje velikim podjetjem, ki predstavljajo veliko večino podjetij v Evropi. Ob koncu samo še ena pripomba v zvezi z biomaso. Danes biomasa sicer predstavlja energetski vir, ki se veliko uporablja za ogrevanje, ne moremo pa negirati tega, da uporaba biomase prinaša tudi nekatere kontraindikacije. Tako recimo prihaja do povečanja izpustov toplogrednih plinov in škodljivih delcev. Zato moramo vedeti, kakšni so ti učinki poleg kmetijskih in prehranskih samo na biomaso, zato ne moremo staviti, predvsem ne z okoljskega vidika. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospoda Dankana ni, gospoda Selimoviča ni, gospa Konečna. Děkuji, pane předsedo, také já si dovolím poděkovat panu zpravodaji za. Hvala lepa, tudi sama bi se zahvalila poročevalcu za odlično poročilo gre za zapletene stvari, ko govorimo o ogrevanju in hlajenju. Gre za 50 odstotkov porabe energije. To je največja energijska panoga v Evropski uniji. Treba je izboljšati energetsko učinkovitost, treba je um, vrčevati z energijo. To so pomembni elementi sekundarne zaščite. Uh, Torej gre za doseganje ciljev na področju podnebnih sprememb in pa okolja. In treba je obravnavati vprašanje ogrevanja in hlajenja. Torej, tako kot pri energetski učinkovitosti, tukaj vidim problem v tem, da uh, določene države slabo izvajajo zadane cilje. Uh, Moti me dejstvo, da imamo samo omejeno število privlačnih finančnih instrumentov za obnovo stavb. Uh, približno en odstotek letno uh, namenimo temu. Direktiva o energetski učinkovitosti govori o odstotkih um, in pa alternativnih ukrepih, s katerimi lahko privrčujemo energijo. V javnem eh, sektorju bi morali biti vzor, potrebujemo robustne instrumente za renovacijo, eh, ne samo eh, v javnem sektorju, tudi v zasebnem zasebnem sektorju. Zdaj pa glede biomase. Komisija je obljubila, da bo konec leta 2016 predstavila politiko v zvezi, v zvezi s trajnostjo. Gre za učinke na okolje, gre za izkoriščanje tal, za proizvodnjo eh, biomase. Torej potrebujemo trdne podatke da bomo vedeli, ali naj uporabljamo biomaso kot gorivo. Vemo, kakšna škoda se lahko povzroči eh, in kako škodljivo je to tudi za prehransko področje. Privrčuje pa se potem malo. No, nekaj pa bi izpostavila v tem poročilu tukaj imamo določene paradokse, govorimo o soproizvodnji, ki lahko prispeva k privrčevanju energije in pa k zmanjševanju emisij CO2. Na ta način privrčujemo sredstva, zagotovimo boljšo oskrbo z elektriko. No, ampak eh, bojim se, da so to premalo poudarjene besede gre za vprašanje, katere naprave trenutno proizvajajo uh, oziroma porabijo največ energije. Uh, v krožnem gospodarstvu gre za svežen, s katerim se Evropski parlament že dolgo eh, ukvarja. Govorimo tudi o prepovedi sežiganja odpadkov in podobno. Včeraj je komisar Ševčevič obljubil, da bo kaj postoril na tem področju. Dragi kolegi, ko gre za zakonodajo o odpadkih, ko gre za energetsko učinkovitost, klimatske cilje, eh, čisto od zraka, to vse mora iti z roko v roki, vse skupaj mora biti logično povezano to so vse naloge za naslednja leta in tudi to poročilo bi se moralo ukvarjati s temi vprašanji. Neko preprosto poenostavljanje oziroma razdrobitev nam ne bosta prinesla ustreznih rezultatov. Jo, <clears throat> jo, Gospa Avken. Er opinion, Hvala lepa za ta osnutek mnenja. zelo jasen je, glede večine uh, obravnavanih zadev se strenjamo. Pomembno je, da se zavedamo, kako lahko ogrevanje in hlajenje prispevata k naši eh, podnebni strategiji in uh, zato je pomembno, da imamo tudi mi ustrezno usmerjeno energijo, da ustrezno obravnavamo vprašanje energije. Uh, Vemo, da je zelo pomembno, da dosežemo tehnološko neutralnost. Zagotoviti je treba, da vključimo tudi vse stranske učinke. Recimo, če pomislimo na stavbe na Danskem in Švedskem, kjer imajo peči, kamine, uporabljajo obnovljive vire energije, ampak hkrati pa tudi izpuščajo veliko emisij in pa drobnih delcev. Eh, torej vemo, da so s temi pečmi povezani stranski učinki. Tudi v smislu biomase sem vesela, da v poročilu poudarjate vlogo komisije. Ta mora pripraviti zelo dobro oceno trajnostnosti bioenergije. To vključuje gozdove, rabo zemljišč, In podobno, kajti če uporabljamo kmetijska zemljišča za gorivo, potem to ni etična uporaba. Tudi izračuni izpustov CO2 pri biomasi niso najboljši. Lahko bi se izkazalo, da bomo imeli precej više stroške zaradi eh, CO2. Torej potrebujemo ustrezno strategijo, tako da zagotovimo najboljši tehnološki eh, razvoj. Biti moramo odprti, hkrati pa moramo imeti jasne zahteve in cilje, ki se jih je treba držati. treba upoštevati tudi industrijo. Tudi ta eh, mora imeti ustrezne podlage, da nadaljuje z raziskavami in razvojem. Na eni strani imamo progresivno industrijo, na drugi strani pa tisto staro, recimo avtomobilsko. No potem pa je tukaj še vprašanje odpadkov. Na Danskem mislim, da smo zelo uspešni pri sežiganju odpadkov imamo elektrarne, ki jih uporabljamo za ogrevanje, torej izkoristimo odpadke, ni dioksida. Imamo torej strategijo za sežiganje odpadkov, ampak vseeno mogoče to ni najboljša smer. Dobro je, če lahko izkoristimo odpadke presežno toploto, ampak potrebujemo tudi večjo učinkovitost. Ne moremo zagotoviti krožnega gospodarstva s sežiganjem odpadkov. Mislim, da bi moralo biti sežiganje odpadkov manj podarjeno v naši strategi, strategiji. Hvala lepa, Kristofer. Upam, da se bomo uspeli dogovoriti o tem uh, predlogu. Hvala lepa, gospoda Fronte. Hvala lepa. Par stvari, s katerimi želim dopolniti poročilo poročevalca, s katerim se večinoma strinjam, bi pa rad podkrepil še nekatere vidike pogrešamo omembo tega, da bi morali tako v bivalnih stavbah kot tudi v industrijskih stavbah v krajšem času doseči boljši odnos med rezultati in stroški. Seveda je zelo pomembno tudi povpraševanje, to je ključnega pomena. Prav tako ni zavezujočih ciljev za energetsko učinkovitost na ravni Evropske skupnosti. Prav tako pogrešamo na ravni EU enotno metodologijo za izračun energetske učinkovitosti. Trenutno vsaka država ima svoja merila, imamo neke smernice, vendar pa nimamo na ravni EU natančnih navodil, kako izračunati energetsko učinkovitost. Pri tretji točki nas nekoliko skrbi govora o tem, da bi morali za termično obdelavo odpadkov zagotavljati večjo učinkovitost. Za nas, tu se ne strinjam s prejšnjo kolegico, menimo, da sežigalnice ne predstavljajo trajnostnega načina obdelave odpadkov, ne z vidika eh, ravnanja z odpadki, ne z vidika zagotavljanja oskrbe z energijo. Po eni strani govorimo o krožnem gospodarstvu, govorimo o uporabi odpadkov, govorimo o sistemu, v katerem odpadkov ni več. Po drugi strani pa govorimo o proizvodni energije, ki bi nam omogočila tudi gospodarjenje z odpadki. To mislim, da ni kompatibilno. Potem, biomasa je bila omenjena Že prej strinjam se s kolegico Auken, ki pravi, da nam mora komisija ponuditi merila za trajnost. Česar nimamo, zato je nujno, da komisija nekaj naredi in opredeli ta merila. Ta trajnost mm, se mora nanašati na celoten življenski cikl, od proizvodne do uporabe, ne samo v trenutku uporabe biomase in strinjam se s kolegico Auken tudi v zvezi s tem, da potrebujemo sisteme eh, tudi na področju prahu za to, da ne bi toplogredni plini poslabševali kakovosti našega zraka, kar se seveda dogaja v tem trenutku za uporabo biomase za ogrevanje stavb v mestih. Prav tako bomo poudarili tudi Pomen daljinskega ogrevanja in hlajenja to je ena najpomembnejših rešitev. To se lahko nanaša tako na kogeneracijo, kot tudi na obnovljive vire energije ali kombinacijo obojega. In menimo, da potrebujemo mm, način, ki bo omogočal, da se zmanjšuje ta razlika med eh, letnimi časi, Večkrat je bila govora tudi o sporočilu komisije in tudi mi bi radi poudarili vlogo zaveščanja, obveščanja potrošnikov. Dan danes so potrošniki vajeni, da vzdržujejo enako temperaturo, tudi kadar ni potrebe potem. Pri tem uporabljajo metodo, ki je neprimerna. Lahko bi recimo spodbujali pasivne oblike ohranjanja temperature. Ne spomnim samo na dobre stare ventilatorje na mesto klim. Na ta način bi omogočili ustrezno temperaturo brez nepotrebne porabe energije. Na ta način bomo tudi predložili svoje predloge spremem. Hvala. Hvala lepa um, kolegu Kristoferju Filarju. Res um, čestitke za ta predlog. Mislim, da je to pomembno mnenje. Tudi včeraj smo se pogovarjali o podobnih zadevah s podpredsednikom Ševčevičem. Veliko energije se porabi, razsipa z energijo, veliko energije se izgubi zaradi preslabo izoliranih stavb. Zato moramo bolje gospodariti s porabo energije v tem sektorju. In mestna razsežnost um, teh sistemov hranjenja in ogrevanja je nekaj zelo pomembnega. To moramo omeniti tudi v tem predlogu ta mreža lahko rešitev, tako da lahko v mestih uporabljamo toploto na različne načine, kot pa naprimer tisto iz industrijskih obratov. To predstavlja veliko koristi za potrošnike in uporabnike, naprimer kakovo zraka bo boljša, potem naprimer se lahko topla voda pretvori v um, nek proizvod brez dodatkov, energije, to je zelo dobro torej. Potem je to tudi dobro za zanesljivo oskrbo z energijo. Takšni viri toplote so zelo fleksibilni in koristni, kajti lahko se uporablja več različnih možnosti. Potem kolegi so večkrat govorili o biomasi, ja imamo trdno biomaso, les. Les, ja, um, izpušča trde delce, zato potrebujemo obrate, ki bodo to ustrezno znižali, tako da ne bo takšnih minusov. No, ampak nišče pa ni omenil bioplina. No, ampak bioplin pa omogoča proizvodno elektrike in sicer z uh, eh, betanizacijo. Nekatera uh, kmetijska gospodarstva v Evropi to že uporabljajo in to mislim, da je dober vir oskrbe oziroma dobave. No, pa še nekaj za konec. Gotovo je to povezano tudi z okrožnim gospodarstvom. To je dobro, treba je tudi to gospodarstvo vključiti to, o čemer sedaj govorimo. Hvala. Hvala. Hvala. Ne bi ponavljala za kolegico Françoise, kajti v bistvu se strinjam um, z njo o marsičem. Bi pa omenila um, biomaso v obliki plina, kot je bilo rečeno. Ta plinska biomasa je pomemben del um, kmetijskih gospodarstv v Evropi. Ampak moramo pa biti pozorni, torej, kaj bomo dali v te um, metanske obrate za metanizacijo. Rada bi govorila o hierarhizaciji strukturi teh odpadkov, ki se dajo v te obrate. Mislim, da mora biti ta um, hierarhična struktura odpadkov zelo v spredju. Hvala. Now... Hvala lepa. Zdaj pa sprašujemo komisijo. Želite predstaviti svoje mnenje? No opinion from the commission? Yes. Good morning. Dober dan. Hvala za komentarje. Mm, nimamo nič proti temu, kar so povedali poslanci. Bili so jasni, v prispevku k razpravi. Seveda smo pozorno prebrali tudi osnutek mnenja odbora. In na kratko bi se odzvala na glavne točke, ki so bile predstavljene. Najprej popolnoma se zavedamo, da gre pri ogrevanju in hlajenju za želo, zelo raznolik sektor, tako da ne bomo predlagali nekih srebrnih krogel, torej neke enotne rešitve, ki ne bi bila idealna za vse. Osredotočali bi se na pomembna področja, kjer je treba ukrepati. Želeli bi zagotoviti konkretne ukrepe, ki pa so seveda odvisni tudi od situacije v državah članicah, recimo od podnebja, od samih stavb in tako naprej. Popolnoma se strinjamo, da moramo zagotoviti, da bodo stavbe bolj energetsko učinkovite, da ne bomo zapravljali energije tako, kot to počnemo danes. To smo jasno povedali v politiki. Gre za obnovo stavb, za toplotno uh, obnovo. To je zelo pomembno in eh, jasno je, da je treba mobilizirati javna in zasebna sredstva. Vsem tem morajo sodelovati podjetja, gospodinstva in tudi javni organi, tako da se prenovi stavbe. Delamo tudi na pobudi, eh, ki obravnava pametno financiranje prenove. Torej, pomembno je obnoviti obstoječe stavbe in uporabljati nove uh, tehnologije za gradnjo. Strinjamo se, energetska učinkovitost mora biti na prvem mestu. Ključno je. Zavedamo se tudi, da obstaja jasna uh, povezava s porabo energije v gospodinstvih gre za vprašanje, kako se lotimo tega. In ravno ta energetska učinkovitost eh, bo na dolgi rok rešila vsa vprašanja. Potem eh, v zvezi z odpadki in njihovim sežiganjem. To je še eno pomembno veliko področje, kjer predlagamo bolj dejavno politiko gre predvsem za to, da se izkoristi mm, presežno toploto ali pa eh, hlad, ki se proizvede. In tukaj ne gre za sežiganje odpadkov. Dobro, gre za sežiganje odpadkov v smislu, da gre za tiste odpadke, ki jih ni mogoče reciklirati ali kakorkoli drugače obdelati. In eh, ti odpadki bodo pomembni za proizvodnjo energije, zlasti v mestih. Vendar pa vidimo precejšen potencial pri recikliranju presežne toplote eh, v industriji in pa v urbanih infrastrukturah, tudi drugot, recimo v kmetijstvu. Ne vemo, kakšen točno je gospodarski potencial, je pa velik pozivamo k temu, da se preuči, kakšen je ta potencial in ali bi bilo dobro izkoristiti to priložnost. Industrija bi tako izboljšala mm, energetsko učinkovitost, hkrati bi prihranili primarno energijo. Treba zagotoviti, da se ne proizvede več odpadkov, ni treba, da ostanemo na poti fosilnih goril. V industriji pač obstaja potreba po energiji, ki je ne bomo mogli nadomestiti z obnevljivimi eh, viri, eh, recimo v kmetijstvu. Zato je treba preučiti, kakšen je tisti trajnostni delež, ki ga lahko recikliramo. In če ta delež obstaja, zakaj ga ne bi skoristili? tako načelno izhodišče, ampak treba je vse skupaj še preučiti. Potem biotrajnostnost, komisija dela na tem, delamo na merilih, s katerimi bi merili, v kakšni meri je mogoče uporabiti um, biomaso, recimo kaminske peči na drva ali lahko to pomeni tudi tveganje za zdravje. Komisija torej še preučuje to področje. Smo si pa zabeležili vaše komentarje na to temo. Sporočilo komisije je jasno navedlo, da je pred nami pomembna naloga na področju izboljševanja ozaveščenosti in znanja v celotni družbi, pa začnimo s potrošniki, najemniki, javnimi organi, industrijo, res moramo pospešiti naša prizadevanja, da razširimo informacije o novih tehnologijah, o gospodarskih pretek zdravju in treba je potem ukrepati. Glede daljinskega ogrevanja. Tukaj gre za urbano razsežnost ogrevanja in hlajenja in tu je eno od področji ki ga moramo vzeti pod lupo, eh, recimo tudi, ko gre za direktivo energetski učinkovitosti. v daljinskem ogrevanju je velik potencial, zlasti če uporabimo najnovejšno tehnologijo, tako lahko privrčujemo uh, energijo. No, nekateri viri obnovljive energije niso posod uh, eh, na voljo, ne moremo jih uporabiti recimo za uh, stavbe, tako da gre za nov pogled na daljinsko ogrevanje, želimo uh, ugotoviti, kako bi lahko to postal bolj uh, koristen argument za modernizacijo ogrevanja in hlajenja. Upam, da sem tudi sama prispevala uh, k celotnim komentarjem. Seveda pa bomo upoštevali tudi vaša mnenja. Hvala lepa, zdaj pa vračam besedo poročevalcu, da nakratko zaključi razpravo. Hvala za besedo, zahvaljujem se kolegom, zahvaljujem se komisiji, spostavili se tudi so proizvodnjo. Vsekakor so to izzivi, ki so pred nami, da izboljšamo energetsko učinkovitost stavb. Tudi daljinsko ogrevanje je pomembno vprašanje če izkoristimo celoten potencial, ki ga ponuja. Torej, če povzamem, razpravljali smo o biomasi, to ni nič novega, je pa zapletena zadeva, prihajam iz države, kjer imamo sredstva in pa javne kampanje, da ohranimo eh, biomaso iz gozdov, ki jih imamo v državi dovolj, gre eh, za to, da ostanemo odprti, torej v tem se razlikujemo od drugih držav. No, ampak ko govorimo o potencijalu lesa in biomase, naj spomnim, da biomasa predstavlja nekje dve tretjini obnovljivih virov energije, ki jih imamo uh, eh, dan danes. In uh, mislim, da bo ravno povečevanje uporabe biomase ključno. No, ko gre za biomaso in odpadke, roke. Bi spostavil, da se tega eh, procesa ne moremo lotiti tako, da se zuprstavimo odpadkom oziroma biomasi, kajti na ta način eh, bodo tisti fos, eh, fosilni elementi eh, ostali v spredju, zmagali bodo. Seveda so pred nami izzivi na področju biomase, ampak ne pozabite na izzivo na področju eh, premoga, plina in drugot. Potrebujemo stroga pravila, ampak ne smejo pa biti tako stroga, da recimo strategija eh, na področju odpadkov ali lesa izgubi na konkurenčnosti. Prosim, da imate to pred očmi na poti naprej. Hvala lepa. Spomnil bi vas še na časovnico rok za predložitev predlogov sprememb v angleščini je 26. maj. Eh, v NVO bomo glasovali 21. junija, v odboru ITRE 12. julija, eh, na plenarnem zasedanju pa septembra. Tako, s to točko lahko zaključimo in gremo naprej na naslednjo točko našega dnevnega reda. Gre za izmenjavo mnen eh, s predstavniki komisije v zvezi z odpadki in okvirno direktivo o odpadkih in pa odpadni embalaži, kot veste, bomo imeli tudi eh, zasedanje koordinatorjev na to temo. To je prvo zasedanje, kjer imamo izmenjavo mnen tudi s komisijo. Naši kolegi so postavili 23 različnih vprašanj. Osredotočajo se na izzive pri izvajanju, gre za izračun ciljev, gre za embalažo, gre za merila za odpadke, preprečevanje odpadkov, odgovornost uporabnikov, eh, specifične zahteve glede čistosti in tako naprej. Predlagam, da za skupine vprašanj potem komisiji damo možnost, da odgovori mm, približno deset minut za skupini ena in dve. Kasneje pa bomo dali eh, besedo tudi tistim, ki ste pripravili ta vprašanja. Najprej bom dal vprašanje, besedo komisiji v zvezi z izzivi eh, pri izvajanju. Za vprašanja od 1 do 6 bi prosil, da odgovorite v bloku, potem pa bomo dali besedo še kolegom. Orel Čobano Dordeja in gospod Kestudis Sadavska sta tukaj iz komisije. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Dovolite mi par uvodnih pripomp, potem pa bom dal besedo kolegu Gastutisu. Torej par uvodnih besed. Če želimo izvajati obveznosti v zvezi eh, z obladovanjem odpadkov bi ponovil, da ima komisija bistveno vlogo pri nadziranju izvajanja zakonodaje Evropske unije. Evropska pravila pa so hkrati tudi sestavni del nacionalnih zakonodaj, javni organi v nacionalnih državah in pa sodstvo v državah so odgovorni za izvajanje. Komisija pa ima tudi pristojnost, da nadzira izvajanje v državah članicah. Strateškega vidika komisija obravnava vprašanje izvajanja, tudi vprašanje izvajanja zakonodaje na področju odpadkov. In sicer imamo tri sklope najprej spodbujanje skladnosti in pa sodelovanje z državami članicami pri izvanju. Eh, gre tudi za zagotovanje finančne podpore za skladnost, potem tretji sklop pa izvrševanje pravil in to takrat, kadar ti skupni pristopi ne delujejo. Glede spodbujanja skladnosti. komisija eh, že več let dela na izvanju, tudi na področju ravnanja z odpadki in predvsej na, jasno nam je, eh, kakšni so razlogi za pomankljivosti pri izvanju. Včasih manjka politične volje, včasih ni finančnih verov, potem eh, drugič gre za zapletene ureditve v državah članicah pri izvanju okoljskih pravil. Uh, Ampak pripričani smo, da e, začetkom delovanja sedanjega kolegija komisarjev je izvanje doseglo o, eh, novo stopnjo in eh, v GD za okolje smo pripričani, da moramo preseči tehnični dialog s državami članicami. Ta je sicer nujen, ampak hkrati moramo povečati politično pozornost, ki se usmerja mm, v izzive izvajanja na področju ravnanja z odpadki. Treba jo zaveščati tudi javnost, za kakšne uh, izzive gre. Potrebujemo torej širšo sliko, tako da bodo vsi, tako ministri, uh, javno mnenje, politiki, Evropski parlament, Evropski svet, razumeli, zakaj gre pri teh izzivih. Zato si prizadevamo povečati politični profil izvajanja. To pa počnemo tako, da bomo do konca tega meseca, torej pred 31. majem, pripravili sporočilo, v katerem bomo določili okvir za novo pobudo komisije, ki je namenjena temu, da se izboljša izvajanje. Imenuje se pregled okoljskega izvajanja in Na podlagi tega sporočila bo komisija do konca leta pripravila poročila za vseh 28 držav članic. Seveda bomo obravnavali različna področja, ne samo ravnanje z odpadki, temveč tudi pomembne uh, okoljske politike. Lotili se bomo vprašanja, kako države članice izpolnjujejo svoje naloge v okviru teh politik in obstoječe zakonodaje. Ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo boste imela pomembno vlogo. V tem okviru bi se zahvalili stalnemu zanimanju odbora Envi mm, za izvajanje. Drugi sklop, glede katerega ukrepa komisija skupaj z državami članicami, se nanaša na zagotavljanje sredstev za izpopolnjenje za izpolnjevanje obveznosti na področju ravnanja z odpadki. Glede na razpoložljiva sredstva v prejšnjem okviru in zdajšnjem okviru bi povdaril, da sredstva, ki jih evropski proračun zagotavlja državam članicam, da izpolnijo okoljske zahteve, ne zadoščajo glede na zahteve v državah članicah. Torej, to velja tudi za področje ravnanja z odpadki. Ampak ne gre za to, da skladnost v celoti financiramo iz proračuna Evropske unije. Tako države članice kot tudi regije morajo zagotoviti sredstva. tudi za izboljšanje infrastrukture za ravnanje z odpadki. Rekel bi, da je dan danes tako, da je ustrezno ravnanje z odpadki sestavni del delovanja sodobnih družb in skupnosti, kajti enostavno ne gre, da ne bi imeli ustrezne infrastrukture, pa ne samo v prestolnicah, tudi drugot. Torej, to je nujna prednostna naloga držav članic smislu učinkovite podpore, ki jo zagotavljamo, pa je tako v zadnjem finančnem obdobju leta 2007 do 2013 smo zagotovili 5,6 milijard evrov za kohezijsko politiko in naložbe v ravnanje z odpadki. Mnoge države članice so prejele sredstva Evropske unije in uh, so ustrezno napredovale pri uh, zapiranju različnih odlagališč ustrezno so se letile uh, biorazgledljivih odpadkov in podobna stopnja recikliranja se je v 18 državah članicah kjer, eh, povečala, kjer so dobili sredstva iz kohezijskih skladov za ravnanje z odpadki. Nekatere od novejših držav članic uh, so dosegle več kot 10 odstotno povečanje, recimo Bolgarija, Slovenija in Poljska. V trenutnem programskem obdobju od leta 2020 je finančna podpora nekoliko manjša, vendar ne radikalno manjša, torej 5,5 milijard evrov za uh, sektor odpadkov. Potrebujemo dve ravni. Najprej mojo države članice izpolniti določene predpogoje, to je vse določeno v finančnih uredbah. Komisija jih uporablja kot neko vzvodje, da spodbudi države članice k skladnosti zahtevami na področju odpadkov. Gre torej za predhodne pogoje, ki jih morajo države članice izpolniti do konca leta. Leto 2017 bo občutljivo leto, takrat bo komisija ocenjevala, katere države članice so izpolnile določene uh, predpogoje. Komisija ima potem eh, na voljo še eno raven. Gre za to, da morajo projekti držav članic za ravnanje z odpadki eh, biti ustrezni glede na eh, hierarhijo odpadkov. Komisija bo imela zelo restriktiven pristop glede financiranja novih zmogljivosti za obravnavanje preostalih odpadkov. Tudi kolega Davskas bo kasneje več povedal na to pomembno temo. Želel bi tudi izpostaviti, da v smislu strukturnih skladov največ denarja dobijo Polska, Hrvaška, Slovaška in Mačarska. V tej fazi programskega ciklusa še nimamo vseh informacij o tem, ali države članice uporabljajo sredstva tako, kot je bilo načrtovano v odobrenih programih. Ampak te informacije bo imela komisija na voljo od 1. junija letos. Do konca leta pa bomo lahko članom tega odbora eh, podali več informacij, če jih bodo želeli. No, še tretji sklop, s tem bom tudi zaključil svoj prispevek. Omenil sem že pri tretjem sklopu, gre za izvrševanje pravil. Na kratko, GD za okolje obravnava 25 odstotkov portfelja kršitev in to je zelo resno. V tem portfelju ena petina pomeni kršitev um, na področju ravnanja z odpadki. To kaže, kako pozorni smo na zagotavljanje skladnosti s pravili na področju ravnanja z odpadki v generala, Generalnem direktoratu za okolje. Postavili se tudi vprašanje v zvezi s tem, ali človeški veri. Uh, namenjeni uh, izvrševanju, zadoščajo. No, veseli nas, uh, da ste poslanci postavili to vprašanje. Odgovorim lahko takole. V okviru 28 držav članic, kjer imamo zelo zapleteno, kompleksno okoljsko zakonodajo, eh, bo pri človeških verjih tako kot pri proračunu uh, nikoli nimamo dovolj ljudi, da bi pokrili celoten razpon izzivov, ampak članom tega odbora bi želel tudi povedati, da izvajanje in izvrševanje nista pod izključno pristojnostjo Evropske komisije. Kot sem že na začetku povedal, to odgovornost si delimo z državami članicami za nadziranje uh, izvajanja in izvrševanja, uh, se ustrezno organiziramo tako, da imamo tudi učinek na terenu samem. Hvala. Hvala, predsednik, tudi za organizacijo tega dogodka, kot je povedal kolega Čubanu, imamo dosti krat napačno razumevanje, da predstavlja EU breme. Predvsem govorimo o direktivah. Imamo tudi uredbe, ampak predvsem direktive. In tu je velika odgovornost držav članic, da prevzamejo in izvajajo to zakonodajo. Naš pravni red na področju odpadkov je zelo lahke narave. Določeni so glavna načela ravnanja z odpadki, obstajajo nekateri dvomi glede tolmačena nekaterih določb, vendar to nikoli ni bila ovira za ustrezno izvajanje. Naše ocene kažejo, da zagotavljanje ustreznega izvajanja zakonodaje EU predstavlja izziv za upravo in to iz več razlogov. Eno je politična volja in politično odločanje ter dolgoročna vizija. Drugič, izgradnja infrastrukture, ki jo je treba načrtovati veliko naprej tretjič uvedba gospodarskih inštrumentov, ki omogočajo to hierarhijo, potem četrtič mm, sprememba navad deležnikov, včasih prihaja tu do konflikta in ne nazadnje tudi tehnične zmogljivosti. Opredelili smo nekatere dejavnike tveganja za nekatere države članice, za cilje Evropa 2020. Sem pa optimističen. Države imajo še 4-5 let, da naredijo to, kar morajo in ustrezne korake že delajo. Kaj lahko komisija naredi, da jim pomaga? Iz izkušenj vemo, da formalni postopki kršitve niso dovolj, zato da odpravimo strukturne pomankljivosti, kajti to je reaktivni ukrep, ki se izvaja, ko je škoda že narejena. Zato želimo zagotavljati podporo v obliki tehnične pomoči, zlasti z pobudami za spodbujanje skladnosti in s finančno pomočjo, kot jo je kolega opisal imamo vrsto finančnih inštrumentov, vedno pa seveda imamo na koncu tudi palico, torej kršitev. Nabor naših orodij se stoji iz vrste inštrumentov. Eno so pobude za spodbujanje skladnosti, tu ocenimo status izvrševanja in pogledamo, kaj se dogaja na področju ločenega zbiranja odpadkov, Trenutno smo v fazi, ko smo ocenili 18 držav članic in izdali smo tudi priporočila. Drugič, eh, poročila zgodnega opozarjanja, kar izda okoljska agencija. Tu ocenimo stopnjo izvajanja vsake državi in tudi napredek za doseganje ciljev. Potem Naj povem, da bodo ta poročila za vse države na voljo prihodnje leto. Tretjič, sprememba najboljših praks s pomočjo platform deležnikov. Četrtič, preverjanje usklajenosti nacionalne zakonodaje. In petič, preiskave in izvrševanje. Pri projektih smo seveda zelo pozorni, da podpiramo samo tiste, ki omogočajo usklajenost držav članic in seveda tudi naložbe v ločeno zbiranje odpadkov in podobno. Komisija bo zelo restriktivna, kar zadeva financiranje novih objektov za eh, predelavo preostalih odpadkov. Komisija je predvidela tudi druge ukrepe za podporo držav članic in operaterjev. Imamo obzore 2020, Evropsko investicijsko banko, sklad za strateške naložbe in akcijski načrt tudi vsebuje nekatere ukrepe za podporo inovacijam za doseganje modela krožnega gospodarstva. In nizozemski pristop zelenih dogovorov nam je lahko navdih. Komisija predlaga take dogovore, ki imajo potencial, da vključimo tudi inovatorje skozi obzore 2020. Imamo veliko dobrih primerov iz vse EU, ki kažejo, da s pravimi politikami in inštrumenti države članice lahko dosežejo bistven napredek v relativno kratkem času. Naj omenim Slovenijo kot primer, ki je svojo stopnjo recikliranja zvišala v treh letih 40 na 60 odstotkov. Če želimo priti više v hierarhiji odpadkov, potem potrebujemo izkušnje, dobre prakse in prakse iz najboljših držav kažejo, da je to nepogrešljivo, da ustvarimo boljše pogoje za recikliranje in za doseganje ciljev na učinkovit način, še zlasti, ko gre za ukrepe, ki so del širše strategije. Najpogosteje so najučinkovitejši inštrumenti, ki so uvajanje dajatev za sežiganje in odlaganje odpadkov, sledijo prepovedi, drugič scheme, ki naredijo državljane in podjetja neposredno odgovorne za neločene odpadke, potem ločeno zbiranje in recikliranje in četrtič eh, scheme večje oziroma razširjene odgovornosti proizvajalcev. Leta 2012 je komisija opravila oceno ekonomskih inštrumentov in pokazalo se je, da visoke dajatve za odlaganje odpadkov na odlagališčih so učinkovit inštrument in videli smo, da več kot 70 odstotkov vseh držav uh, uvaja načelo plačaj, ko zavržeš odpadke. Poročilo za obdobje 2010-2012 bo na voljo v drugi polovici letošnjega leta. Pri predlogi glede odpadkov smo predlagali, da bi se znebili obveznosti poročanja vsake tri leta, kajti dejansko to ne omogoča komisiji, da bi dobila realne podatke o stanju v državah članicah. Zato komisija predlaga, da bi v prehodnje države članice sporočale samo statistične podatke glede ciljev. Vendar ta statistika ne bo izključni vir informacij za komisijo za oceno statusa. Kot rečeno, imamo vrsto pomembnih orodij, še zlasti poročila o zgodnem opozarjanju. Thank you very much. I don't... Hvala lepa. Ne vem, ali imajo kolegi Demesmaker, Florence, um, Pietikajnen in drugi, ali želite besedo. Gospod Florence, izvolite. Kolegi, ki me poznajo, vedo, da so odpadki in ravnanje z njimi v Evropi moj paradni kon. Imam en problem. Predstavniki komisije so vsi simpatični in inteligentni, ampak eh, to, kar so nam danes povedali, ne vodi nikamor. Ta govor bi lahko prebrali tudi pred desetimi leti. Rekli ste, da bi pri kvotah za recikliranje potrebovali še pet let. Že deset let vemo, da je treba čez pet let doseči cilje in če berete študije, potem vam noben zajtrk več ne bo teknil. In tu nimam v mislih novih članic, ampak stare članice, prastare, tudi moja domovina sodi mednje. In zato me vsakič znova čudi, kako veselo tu nekaj preberete, kar nas ne pripelje čisto nikamor. In zato mislim, da bi morali resnično pogledati, kaj se dogaja. Svoje naloge varuha zakonodaje ne jemljete resno. In seveda se strinjam in priznam, da nimate dovolj kadrov. In uh, kolega Potočnik je to vedno znova govoril. Vendar pa tako ne gre. Zato vas sprašujem, odkot vam pogum, da nam zdaj dajete na mizo krožno gospodarstvo, poročilo se mi sicer zdi dobro, ampak vi sami veste, da temelji zato se izvajajo samo v 20-30 odstotkih, nekje več, nekje manj. Moram reči, da sem presenečen vsakokrat znova, kako komisar, pa tudi vsi drugi pristojni, zdaj govorijo, da imajo v rokah džokerja, ampak ko si pogledate samo malo za to zaveso, vidite ojoj, ojoj. Mislim, da moramo početi manj, ampak tisto manj bolje, bolj konkretno. In tako, da bomo lahko razumeli, če dam samo en primer, pri vprašanju vodne politike v Porenju, ki teče iz Francije, torej Ren teče iz Francije v Nemčijo, če v Kelu hočete vzeti vzorec vode, potem morate najprej napisati dopis, ali to smete narediti. In iz Berlina vam potem napišajo, ja, bomo govorili tudi z, z našo sosednjo državo, da dobite dovoljenje. In ko čakate, mine pol leta. Tako ne gre. Kajti, če bi imeli podjetje in bi podjetje tako vodili, bi že zdavnaj propadli. Zato pozivam, nikar nam ne predstavljate vedno znova novih in novih poročil. Poglejte si eh, poročilo o nitratih in poglejte si, kako se to izvaja. Poglejte si, to je slabše kot kaka šolska naloga. Če bi v šoli ne naredil eh, poročila, bi že zdavnaj bil kaznovan. In moram reči, da ko vas gledam, kako tam sedite, moram reči, da vas nikakor ne razumem in mislim, da bi včasih morali znova sesti v šolske klopi. Hvala lepa. Gospode Mesmaker. Hvala lepa. Govoril bom nizozemsko. ja, komisija je optimistična, seveda. Naloga komisije je, da je optimistična, ampak mm, biti morate tudi realistični. In sam bi rad tu samo ponovno podaril to, kar je povedal kolega pred menoj. Zelo pozorno si bomo ogledali vzroke, zakaj je toliko razlik in toliko razhajanj, kadarkoli govorimo o izvajanju naše lastne zakonodaje in naših direktiv. Mislim, da nisem dobil odgovora na svoje vprašanja, zato me zanima. Še vedno imamo štiri leta, da dosežemo te cilje. Komisija je po mojem mnenju nekoliko preveč optimistična in moj vtis je, da se veliko preveč ukvarjamo za to logiko odpadkov. O odpadkih se zdaj pogovarjamo že zelo dolgo. Zdaj moramo opustiti to logiko. Razmišljati moramo o virih, o surovinah in razmišljati moramo o naši konkurenčnosti. Vprašati se moramo, ali bomo dovolili, da se toliko naših surovin pravzaprav izgublja, kajti to je tisto, kar se v tem trenutku še vedno dogaja. Zato moramo razumeti, zakaj ta razhajanja in odkot. Moj vtis je, da se to dogaja zaradi odsotnosti politične volje. Politična volja in pripravljenost držav in regij. To je pomembno torej volja, da se uvedejo pravi zakonodajni inštrumenti. Sam prihajam iz Flandrije in mislim, da lahko na tem mestu rečem, da smo med najboljšimi. Zelo uspešni smo pri izbiri projektov, pri recikliranju in ločevanju odpadkov. Ampak to zahteva prave politike, za katere smo se morali boriti. Zdaj smo dosegli napredek, vendar pa je trajalo kar nekaj desetletij, da smo do tega prišli. Zdaj smo dosegli neko točko, na katero mislim, da smo lahko upravičeno ponosni. Mislim tudi, da moramo drugim državam članicam in drugim regijam pokazati, da ni nujno, da začenjate iz nič Mislim, da je Slovenija tu dober primer. Zaradi strokovnega znanja, zaradi know-howa, ki je že na voljo v posameznih regijah, lahko zelo hitro kaj dosežete, vendar pa je treba narediti še več. Finančni inštrumenti so sicer dobra stvar, vendar nikoli ne bodo dovolj. Nikoli. Vedno bo vse odvisno tudi od politične volje, ali ta obstaja ali ne in ali želimo doseči to, kar pravimo, da želimo doseči. Sredstva, ki so nam na voljo, moramo ohraniti in tudi surovine morajo stati tu, da bomo manj odvisni od drugih virov, s tem bomo povečali našo konkurenčnost. Govorimo o okolju, a tudi o gospodarstvu in učinkovitosti. Hvala lepa, gospa Bonafe. Hvala lepa, predsednik. Strinjam se z zaskrbljenostjo in pozivi kolegov pred menoj. Tako bom zdaj sama lahko zelo kratka. Očitno je, da imamo pred seboj nov zakonodajni predlog, ki močno vpliva tudi na druge cilje, nove cilje za recikliranje in druge zelo ambiciozno zastavljene cilje. Očitno torej je, da že danes sedanjimi predpisi zelo zaostajamo za cilji, za leto 2020, zato je nekaj treba narediti. Sem pa zelo optimistična. Mislim, da lahko in moramo delati zlasti na izboljšanju politične volje, kajti ugotoviti moramo, kaj so razlogi in ugotoviti, zaradi katerih razlogov prihaja do tako velikih razhajanj. Pokazati moramo, da mislimo resno, da je politična volja. Zato mislim, da nov mehanizem, ki ga predvideva ta predlog, torej sistem zgodnega opozarjanja, zahteva voljo komisije, da ta mehanizem resnično uporabimo, tako kot se to dogaja na področju finančnih vprašanj. In če je tako, potem se lahko strinjam tudi z optimizmom komisije, ampak ponavljam, potrebujemo voljo, da se uporabi vse inštrumente, ki so nam na voljo. Grazie. Hvala lepa, gospod Torvalc. Hvala, predsednik, in hvala tudi predstavnikom komisije. Želel bi si nekaj pojasnil o dvojem. Prvič, govorili ste o močnejšem profilu. Kaj ste imeli v mislih? Kaj bo to pomenilo? Potem drugič. Nekaj ste govorili tudi o tem, da boste izjemno strogi, ko gre za hierarhijo odpadkov. Razumemo, da je hierarhija odpadkov nek okvir. Okvir, ki se bo spremenil tudi zaradi tehnologije. Rekli ste, da boste izjemno strogi, to bi utegnilo nakazovati tudi neko drugo smer. To je bolj kompatibilno z kamnitimi mizami Mojzesa in nad tem moram reči, da nisem prav preveč navdušen. Uh, ne vem, ali še kdo drug želi besedo. Če ne, potem Vračamo besedo komisiji. Ali želi besedo še kdo drug? Komisija. Če začnem s pripombo gospoda Florenca, mislim, da smo lahko iskreni in rečemo, da položaj nikakor ni rožnat, pa tudi ne tako črn. Če si pogledamo napredek in dinamiko kaj se statistično gledano poroča Eurostatu. Vidimo, da je dinamika pozitivna. Kot rečeno, Slovenija je dober primer, ni edini, ampak je pa zelo očiten primer, kako lahko hitro napredujete s pravimi politikami. Druge države pa močno zaostajajo. in njihova hitrost doseganja cilja 2020 ne zadošča. Vrzeli v zakonodaji, ali je bilo to namenoma ali ne, je druga stvar. Nekatere države oziroma državam je omogočeno dosegati cilje po štirih metodah. Če bi uporabljali eno metodo, potem ne bi bili usklajeni, ampak zakonodaja omogoča štiri metode. In to želimo ukiniti želimo se osredotočiti na eno samo metodo, tako da bomo lahko države primirili in vedeli, kakšna je realnost. Poleg tega, tudi vi sami veste, da se nekateri odpadki ne reciklirajo, pač pa se odlagajo oziroma se žigajo. In tudi to je treba popraviti za dobrim, robustnim sistemom poročanja odpadki, ki se odlagajo ali se žigajo, ti odpadki ne smejo biti uvrščeni med odpadke, ki se reciklirajo. Zavedamo se teh pomankljivosti v poročanju in to želimo popraviti tudi z vašo pomočjo. Mislim, da smo na pravi poti za doseganje ciljev 2020, ampak peščica držav ne bo uspešna. Zato si moramo zelo, zelo dobro pogledati, kaj se dejansko dogaja na terenu in sporočilom prihodnje leto in to bo pravzaprav eh, naše poročilo zgodnega opozarjanja, bomo tri leta pred rokom za doseganje ciljev ugotovili, kakšna so tveganja in tudi priporočili ukrepe. Tako da nikakor si ne eh, nadevamo rožnatih očal, ampak eh, situacije ne gledamo tako, ne vidimo tako črnogledo kot vi. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal gospod Demesmaker glede tega, da moramo gledati še dlje od zgolj odpadkov. To zahteva politično voljo, pripravljenost in vizijo. In eh, pogosto je to tisto, kar manjka na nacionalni in regionalni politični ravni. In Strinjam se z vami, da je Flandrija lep primer. Če bi bila EU v celoti tako kot Flandrija, bi že imeli krožno gospodarstvo in to je tisto, česar si želimo. Prav imate tudi, da ni nobene potrebe, da eksperimentiramo in delamo napake, ki so jih nekatere regije že naredile. Države se lahko učijo od napak drugih in začnejo izvajati takoj tisto, kar je prav, ne pa da ponavljajo napake. Zato želimo zagotoviti, da bodo javne naložbe iz strukturnih skladov šle v pravo smer. To je tisto, kar smo imeli v mislih, ko smo govorili, da bomo strogi in dosledni. Upam, da bomo z vašo pomočjo lahko tudi razširjali vedenje o tem, kaj so najboljše prakse. Zavedamo se, da mnoge težave nastajajo na občinski ravni, tam, se pojavlja največja težava. In zato mislim, da bi tudi odbor regije lahko bil naš zaveznik, kjer bi pomagali širiti to vedenje. Najboljša praksa bi zame bilo to, če bi skupino županov iz držav, ki najbolj zaostajajo, če bi tako skupino poslali v tiste države, kjer so najboljši, da bi se tam naučili iz prve roke. To se da financirati iz strukturnih skladov. Samo, če si pogledamo najboljše prakse, lahko izvajamo pritisk na naše nacionalne in lokalne politike. Vse to je po mojem izvedljivo. In akcijski načrt za krožno gospodarstvo je prava pot, da pogledamo na to vprašanje veliko širše, kajti ne gre samo za odpadke. Hvala lepa. Zdaj lahko začnemo z drugo skupino vprašanj. Potem pa bo komisija lahko odgovorila na vprašanja v zvezi z ločenim zbiranjem. Kasneje pa bomo začeli z, oziroma te bomo začeli z vprašanji od 7 do 12. Kasneje pa bomo prisluhnili še vašim eh, odgovorom. Hvala lepa, predsednik. Veseli me, da je to eno od ključnih vprašanj, kajti ločeno zbiranje odpadkov je ključni inštrument, da imamo čim bolj kakovostno recikliranje. Splošno pravilo je, da obstaja povezava med visoko stopno recikliranja in doslednim zbiranjem, ločenim zbiranjem odpadkov. Zlasti, če imate schemo, da plača tisti, ki odlaga odpadke. V državah članicah, kjer je ločeno zbiranje odpadkov praksa, je tudi več recikliranja. Ta korelacija je jasna. Direktiva, okvirna direktiva o odpadkih je jasna. Eh, kovine, papir, steklo, eh, plastiko je treba zbirati ločeno do leta 2020. To ločeno zbiranje odpadkov pa se lahko izvaja tam, kjer je to okoljsko eh, izvedljivo, da se dosežejo standardi za posamezne panoge recikliranja. To je predpogoj. Klauzula o izvedljivosti pa se mora tolmačiti zelo osko in tudi v kontekstu ciljev direktive. Če želimo, da bodo te določbe korisne, jih je treba tolmačiti v širšem kontekstu direktive. Cilj za doseganje boljše zaščite okolja in zdravja ljudi. To načelo izjeme se lahko uporablja samo v izjemnih okoliščinah, recimo, ko gre za oddaljene otoke ali redko poseljene območja in podobnih situacijah odvisno pač je od primera do primera. To je torej treba oceniti na vsakem primeru posamečno. Komisija je predlagala, da bi enako načelo uporabljali tudi za ločeno zbiranje bioodpadkov. To naj bi bil odraz načela sorazmernosti. Ločeno zbiranje ni cilj samo po sebi. Želimo pomagati čim večjemu izplenu recikliranja. Zato je to obvezo treba povezati z cilji, realno pa vemo, da brez ločenega zbiranja bioodpadkov bo zelo težko dosegati nove cilje. Postavili ste vrsto dobrih vprašanj glede izvajanja te obveznosti. Ta obveznost je začela veljati šele lani. Komisija je spremljala že vrsto let pri izvajanju svojih spodbud za usklajenost. Ciljne države so bile predvsem tiste, ki jim gre najslabše pri ravnanju z odpadki. Kot veste, smo nedavno naročili oceno, da bi ugotovili, kakšen je status zbiranja odpadkov v 28 prestolnicah. Pokazale so se mnoge razlike pri učinkovitosti in uspešnosti ločenega zbiranja odpadkov. Med prestolnicami in med državami so tu razlike. In izkazalo se je, da tudi tiste države, ki so se pridružile leta 2004, so dobre. Najboljša prestolnica pa je, in to ni presenečenje, Ljubljana. Torej, očitno je, da se to da narediti tam, kjer je politična volja. Obstajajo primeri, kjer ločeno zbiranje podatkov še ni v celoti izvedeno in kjer se še meša, mešajo nekompatibilni odpadki. In razlog, da ni zadostne eh, implementacije, je predvsem politična volja in neizvajanje akija nasploh. Ta obveza je nedavna in mnoge države šele postavljajo infrastrukturo za ločeno zbiranje odpadkov, mnoge države uporabljajo kohezijska sredstva za financiranje tega. Druge države to dosegajo z pomočjo načela onesnaževalec plača in preko razširjene odgovornosti eh, proizvajalcev. Kasneje letos bo komisija eh, zagnala to celostno analizo in v tej analizi si bomo zelo pobliže pogledali, kaj se dogaja z ločenim zbiranjem odpadkov. In ko bo komisija imela dovolj zanesljiv pregled, bo treba okrepiti boljše doseganje cilja oziroma večjo skladnost. Trenutno ne vemo, v katerih državah nameravajo države uvesti načelo te izjeme, kajti zaenkrat državam ni bilo treba podati utemeljenih razlogov. Mi pa bomo še naprej podpirali države članice z tehnično in finančno pomočjo, da izpolnijo svojo obvezo. In uporaba strukturnih skladov je najboljša uh, možna uh, opcija. Hvala. Se kdo želi odzvati na to? Kolegice in kolege? Ne. Gospod Demesmeker, poreda. Uh, Een goede gescheiden ophaling is inderdaad een voorwaarde om eh, goed te recycleren. Voilà. Nou. Seveda, najmenim recikliranje. Pred nekaj meseci sem organiziral izlet do Halthalena v Flandriji, do obrata za recikliranje. In postalo je jasno, da je uh, ko smo bili tam um, in obiskali to podjetje, ki je vodil akter uh, na tem področju, da morajo ti obrati in podjetja vedeti, kaj lahko pričakujejo od komisije in kakšni so ti pogoji. Ko ste dejali, države članice morajo imeti ločno zbiranje odpadkov in to, kot je to tehnično oziroma operativno možno. To je pogoj oziroma zahteva pri nekaterih regijah oziroma državah, se potem to zlorablja kot vrzel, tako da potem nekateri ne ukrepajo na koncu. Ali se vam včasih zdi, da, da je to res, ali imate kakšne informacije s tem v zvezi? We, we ja, morda nekaj sumničen, ampak ne pa pravih trdnih dokazov. Ta študija 28 prestolnic je podala nekaj namigov s tem v zvezi. Ampak kot rečeno, to je nova obveznost, zato še ni bilo uh, treba zahtevati te izjeme. Pa še nekaj, kar smo že rekli državam članicam. Bomo zelo strogo gledali na to izjemo. Eh, neločeno zbiranje obravnava samo po nekaterih območjih, kjer res nima smisla, naprimer, da ločuješ um, med odpadki, zato ker se naprimer uh, določena vrsta odpadkov ne da redno zbirati. To je na nekaterih oddaljenih območjih, ampak uh, teh oddaljenih območij ni veliko in tudi odpadkov tam ni zelo veliko, glede na celotno količino odpadkov. Zato mislim, da se to lahko privoščimo, ampak nasplošno rečeno um, na evropski celini. Uh, pa je treba ločno zbirati odpadke v celoti. In to sedaj lahko rečemo tudi podjetjem, jim to zagotovimo. Potem um, obstaja poti, da se najprej odpadki mešajo, potem poznaje um, ločujejo. Naprimer, imaš lahko najprej skupaj plastiko in pakovino, potem se poznaje to loči. Lahko, ampak bolje, da to že takoj uh, ločiš. Ampak če pa naprimer um, papir mešaš. Um, z nekaterimi drugimi viri, potem pa uničiš papir, oziroma uničiš vir za vekoma. In torej, mislim, da države dobro vedo, kaj je ustrezno ločevanje. Če želite, lahko tudi podamo smernice, ampak mislim, da veste. Potem um, smo imeli januarja tudi konferenco um, glede prestolnice in pa ločnega zbiranja. Ta konferenca je bila tudi na spletu in še vedno tudi pošiljamo predstavitve različnih akterjev iz prestolnic, ki so vodile na tem področju, tako da se drugi lahko zgledujo po tem, tako da vedo, kakšno je to zbiranje. In če si pogledam tukaj um, te koše um, za zbiranje v parlamentu, mislim, da tukaj lahko vidimo kar nekaj dobrih primerov. Hvala, gospod Sorenc. Ich möchte doch gerne etwas sagen zu diesen vielen, vielen. Torej, kar veliko je zelo nedoločenih pravnih terminov, o katerih ste govorili. To prihaja ne strani komisije, ampak sveta zaradi načela soglasnega sprejemanja. Svet ne sprejema jasnih pravil, ampak imamo mnoge liberalne odstavke, ki jih citirajo in vnašajo besedilo in eh, zato, da lahko države članice, sam Bog ve, kako tolmačijo. Nekatere države poznam, ki imajo ogromen talent. Torej, svarim pred državami članicami in nekaterimi eh, tovariši, ki nam tu potem še zameglijo sliko to pa so podjetja. Večja kot so podjetja, bolj lahko s temi ohlapnimi a, predpisi dosežejo svoje. In za tiste, ki so a, bolj, ki so pripravljeni ravnati po zakonodaji, tisti pač nimajo večine. <coughs> Uh, Še nekaj če bi lahko dodali glede tega kvalifikatora. Koliko država je porobilo ta kvalifikator um, iz te um, okvirne direktive za odpadke, da bi se izognili nekaterim zahtevam glede ločenega zbiranja? In v kakšni meri in kako in zakaj potem komisija želi upravljati ta nov kvantifikator za um, nov dokument za bioodpadke? Bolje, da se kar črta, kaj ne? Ali ta kvalifikator vendar ne spodkopava učinkovitega izvajanja te zakonodaje oziroma zahtev za ločeno zbiranje. Hvala. Ja, zelo na kratko vprašanje imam glede ločenega zbiranja in pa novih materialov. Sedaj vidimo več eh, kompozitnih materialov v industriji in težko jih je včasih klasificirati med seboj. Zato me zanima, kakšen pristop bi tukaj lahko ubrali pri teh kompozitnih materialih. Thank you. Hvala, to je to. Ni več drugih vprašanj. Zato prosim komisijo za odgovore. Hvala. No, gospod Florence, eh, vam gotovo ne morem odgovoriti, kaj ti to je bolj namenjeno neki drugi instituciji. No, ampak sam lahko rečem, da mi strogo gledamo na to. Izjema je izjema, nasplošno. In zato, torej gospod Hauken, eh, odgovor vam je, mislim, da gre za sorazmernost, kaj ti nekje na severu, na Finjsko naprimer, ali pa na otokih, res ni prave potrebe potem, da imamo ločno zbiranje, kaj ti v bistvu vsega, sploh ne moreš koristno upravljati tega sistema. Zato se tega ne da redno zbirati in ločevati. Ampak to je lahko izjema samo v zelo oskem pomenu, redko. Ampak zaenkrat, če nimamo informacij o tem, kje so te izjeme smiselne oziroma se jih omenja, v pregledu izvajanja in pa v poročilu, ki ga bomo pripravili, se bomo bolj osredotočili na to, kaj države počnejo pri izbiranjem ločevanja in ali sploh uporabljajo ta izgovor, kot ste dejali, da potem izvajo izjemo za primere, ko to ni smiselno. V bistvu nisem zelo zaskrbljen, vsaj ne že vnaprej zaradi te izjeme, kajti res ne mislim, da bo tukaj kakšna večja težava, da prihaja do večjih um, slabih praks. Je pa treba bolj proučiti učinkovitost ločnega zbiranja na običajnih mestih. Glede, lahko imaš tukaj, ne vem, sredi mesta štiri koše in to lahko potem imenuješ ločno zbiranje, ampak ali bo to res, če ljudje ne bodo mogli priti do tja? Zato mora biti to ločno zbiranje dostopno za državljane. Odpadke je treba ustrezno zbirati in to je na koncu bistveno. Ne pa to, kje morda neka država želi izvajati takšno izjemo. Kajti lahko še enkrat ponovim, bomo zelo strogo gledali na to, kaj je izjema. Potem glede kompozitnega materijala. Tukaj ne morem odgovoriti na to vprašanje sedaj, ampak eh, mislim, da tukaj nijamo konkretne politike za to. Tukaj je govora o štirih zelo jasnih virih in potem še bio odpadki, kar je v novi reviziji. In če bo to vse skupaj v redu ločeno, plus, če bo razgradnja v redu in pomočevanje v redu in pa tisto pri viru v redu. Potem mislim, da smo že opravili glavni del naloge um, tudi um, za krožno gospodarstvo. Hvala. Hvala. Sedaj pa predlagam preskok v nekaterih vprašanjih. preprečevanje odpadkov. Vprašanje 18, 19. Lahko gremo na to? V redu. Hvala, jaz seveda z veseljem, predsednik. Kaj ti, to je zelo pomembna stvar. Preprečevanje odpadkov je med glavnimi prioritetami prvi sprav na vrhu hierarhije. No, to je pomembna tema, ampak je pa to predvsej nov koncept za države članice. To je bilo uvedeno šele v okvirni direktivi leta 2008 in te programe za preprečevanje odpadkov je treba sprejeti do je bilo treba sprejeti do decembra 2014, pred dvima letoma in pol je to. Velika večina je sprejela te programe za preprečevanje odpadkov, sedaj to že izvajo v glavnem. Proti osmi državam smo sprožili postopek zaradi kršitve predpisov, te niso sprejele, torej teh programov. Od teh štiri države, Slovenija, Hrvaška, Romunija in Belgija, polonski del, niso pripravile programa za preprečevanje odpadkov. Evropska agencija za okolje uh, je tukaj prevzela uh, odgovornost uh, pri tem, kaj ti ta agencija tudi omogoča platformo za izmenjavo mnen in pa za izmenjavo najboljših praks med državami glede preprečevanja odpadkov. Agencija je pregledala te programe leta 2014 in 2015 in vsi ti programe so bili v skladu z zahtevami te direktive. Ampak ti programe so še vedno. Um, dokaj novi, zato je težko oceniti, kakšna učinkovitost. Iz naših razprav z državami je razvidno, da je zakonodaja tudi vodila do resnih razprav in pa ukrepov, ki zajema številne sektore. Nismo še ugotovili, kako bo to potem pretvoreno v konkretne ukrepe in kako uspešno bodo um, uprave pri spreminjanju vzorcev porabe. V novih zakonodajnih predlogih se želi komisija bolj osredotočiti na nekatere krepitve elementov glede preprečevanja. In država mora sedaj opredeliti kazalce in pa cilje uh, za spremljanje teh ukrepov. Potem pa še uh, živila od ostanki države morajo to izvajati v skladu z EU skupno tehnologijo, to, uh, metodologijo. To metodologijo pa bomo še pripravili. Hvala. Thank you very much. Bonafé. Hvala, Bonafé. Ma mi fa molto piacere ascoltare queste... Zelo me veseli, ko slišim te besede iz ust direktorja. Tudi sama menim, da je preventiva zelo pomembna, ker je to prvi korak v hierarhiji odpadkov. To je zelo pomembno tudi zato, ker ne želimo zgolj revidirati zakonodaje, pač pa želimo širše pogledati in uvesti krožno gospodarstvo. Če deluje preprečevanje, potem pomeni, da smo vključili že inovacije, poslovne modele, ki vodijo k krožnemu gospodarstvu. Zato tudi sama menim, da na področju preprečevanja moramo biti zelo odločni in določiti tudi kazalnike, ki so že predvideni v novem predlogu, vendar pa mislim, da moramo čim prej dobiti tudi eh, ciljne vrednosti na področju preprečevanja. Nisem pa povsem razumela in bi prosila za več podrobnosti glede ukrepov, ki so predvideni za tiste štiri države, ki ste jih omenili in ki do zdaj še niso pripravile in predložile svojih programov preprečevanja. Hvala predsednik, da ste sedaj prišli na to temo. Kajte, to je prvo na lestvici hierarhije. Ampak to pa ni prvo pri strategiji komisije. Ne, 30 let smo čakali na plastične vrečke, ali kako? In potem smo dobili ta zakon, glede tih lahkih plastičnih vrečk. No, gledajte, glavni komisarji so bili tukaj vrečki. Eh, zelo aktivni so protestirali. Timerman se je rekel, da je to ne mogoče izvajati. Je dejal. Ampak sedaj pa smo videli, da to čisto v redu deluje. Zelo učinkovito. Ravno, kar smo dobili poročilo z nizozemske. Gospod Timerbans, eh, gledajte, to je bil velik uspeh na nizozemskem, tudi na portugalskem in pa druge podobno. No, ampak eden izmed razlogov, zakaj je to tako uspešno, ker smo imeli konkretne cilje, tukaj imamo neko dejansko zakonodajo. Potrebujemo podobna koristna orodja za glavne prioritete pri odpadkih in gospodarju z odpadki. Kako pa s tem? Hvala. Uh, Hvala še kdo? Pitikanje, prosim. Hvala. Imam nekaj vprašanj. Vemo, kaj je komisija želela storiti glede izvajanja zakonodaje, glede odpadkov v držav članicah. Ampak nekatera vprašanja se vleče že dolgo časa v številnih državah In zato bi rada še enkrat preverila nekaj tudi glede statistik. Kaj bi komisija naredila glede teh težav? Ali je problem to, da zadeve niso na voljo, da niso upravičene, kaj pa pred tem predelitve, odgovornosti? Vse to bilo pametno vedeti, kako je točno s tem. Pa še nekaj, kar je tudi bistveno. Kdaj in če? Kdaj bo komisija sploh sprožila pravne ukrepe proti državam, ki ne izvajajo trenutne zakonodaje na področju odpadkov. Kaj ti težko je sedaj iti naprej, če v bistvu že obstoječa zakonodaja ni v redu uveljavljena. In tudi, torej tudi mislim, da EU ne jemlje tega, ne jemlje tega za dosti resno. Hvala. Hvala. Komisija. Hvala. No, glede konkretnih ukrepov za prepečevanje odpadkov. No, glede, to smo oblikovali v devetem členu. Predlagane okvirne direktive za odpadke. Tukaj prosimo države, nekaj konkretnih stvari. Torej, da se spodbuja uporaba uh, trajnostnih um, proizvodov, ki se jih da reciklirati, torej ne gre samo za odpadke. Potem naprej želimo, da države izpostavijo cilje, uh, eh, kateri surovine so najbolj pomembne za gospodarstvo. Potem želimo, da se postavi sisteme za to, da se spodbuja nekatere dejavnosti, sploh na primer pri električni opremi, potem da se zmanjša uh, Eh, proizvodnja odpadkov. To je povezano tudi z eh, proizvodnjo v industriji, ter pa potem še eno vprašanje črpanje mineralov, ter pa ostanki v obliki živil, živilski odpadki. Tukaj predlagamo metodo, namreč, da ne vsaka država vzpostavi svoje strategije in cilje za prevečevanje. Glede na to, koliko odpadkov ima država na prebivalca. Če bo to ustrezno izvajano, potem mislim, da bomo naredili velik korak naprej pri tem, kako se preprečuje nastanek odpadkov. Sedaj pa, gospod Pitekanen, to sem poskušal že prej na začetku obravnavati v vodni izjavi in lahko še enkrat ponovim, da tukaj gre za direktive, te treba prenesti v zakonodajo in izvajati ustrezno. To kot zakonodaja ne zgleda ravno zelo kompleksno. Um, to je samo neka usmeritev, ampak kot je bilo že rečeno, priznano, obstajajo možnosti, da se zakonito poroča o tem, pravno poroča o tem, kaj se ne dogaja, kje so problemi. To je včasih frazel in to živo sedaj preprečiti. Včasih, na primer, uh, Eh, države napačno prijavljajo stvari, to moramo prepričati in to želimo sedaj narediti v reviziji. To prihajajoče poročilo upam, da ta teden od Simona Bonafe eh, bo tudi eh, podprlo to, kar sem sedaj povedal. Hvala. Hvala sedaj pa še zadnja skupina. Določitev ciljev. 3 na 14. Izračun teh ciljev. Komisije lahko dovolite najprej in potem druge. Hvala. Ja, obstoječa zakonodaja mogoče državam, da izberajo med štirimi metodami izračuna, o tem smo tukaj če večkrat govorili in to je kar kočljiva točka, tako se lahko mogoče obseg občinskih odpadkov, kaj se meri in pa kje se meri, torej za namene poročana. Najprej, kaj se meri države, lahko naprimer tehtajo vse ali samo nekatere vire odpadkov ali pa gospodinske odpadke samo odpadke, ali pa gospodinske in industrijske. To so štiri metode um, za izračun. Potem, kje se to računa oziroma meri, tukaj imajo več možnosti države. Prvo, pri izbiranju oziroma sortiranju, če ni večjih izgub ali pa pri tem, ko se to da v reciklažo. Ego zakonodaja ne opredeli tega, kaj so bistvene izgube, zato države lahko v bistvu sedaj izvaja marsikaj in pravijo, da nekateri pravijo nič, nekateri pa do 30 odstotkov pri teh izgubah. No, to še ni ravno pravo merjenje tega, kar se dejansko reciklira. Zato to pomeni težave za ustrezno zagotavljanje pravih podatkov in primerljivost podatkov. Zato komisija predlaga to, da se opredeli um, te občinske odpadke na enoten način, tako da bomo vedeli, kaj se dejansko meri. Ena predlagana opredelitev občinskih odpadkov je iz OECD in pa Eurostat definicija. Države so to že uporabile v zadnjih letih za poročanje občinskih odpadkov eh, Eurostatu prostovoljno. To se zdaj počne. In to je najbolj celostna metoda, številka 4 je to. Potem točka merjena, tukaj predlagamo to, da se okrepi obstoječa pravila, države uh, ne bi smele več poročati o odpadkih, ki se, zbi, odpadkih, ki se zbira, kot da so reciklirani. Ne, samo tisto, kar je na koncu reciklirano, se lahko poroča. Ali pa da se uh, lahko govori o outputu sortiranja, ampak področjemo itemi. Kot prvo, um, tisto, kar gre v um, sistem, mora biti manj kot 10 odstotkov in potem se dejansko to mora reciklirati v praksi. Sedaj na ravni EU pripravljamo definicijo um, bistvene izgube, ampak sedaj je treba ugotoviti, um, kaj se dejansko dogaja. Pri glavnih virih odpadkov vidimo, da so glavne specifikacije, ki so odvisne od trga, bolj zahtevne. Trg želi kakovost potem naprej države članice morajo izbrati najbolj optimalno rešitev, zato da sledijo temu, kaj se dejansko reciklira, ampak morajo pa poročati komisijo o tem, kako se zagotovi kakovost podatkov. Potem ocena učinka, ki podpira ta predlog za odpadke, upošteva tudi dejansko učinkovitost po posamečnih državah, ter pa razlike pri tem, kako se računa in pa poroča o občinskih odpadkih. mi smo v posamečnih državah računali vse to, kako se dogaja in smo potem tudi um, izračunali input v končno reciklažo in potem tudi to, kako se um, stvari morajo prilagoditi, če država pošteva različne metode izračunavanja. Tako da vemo, kakšna je realna slika. Te ocene so upoštevale uh, trenutne uh, učinkovitosti in pa prihajajoče načrte, kot tudi uh, to, kako se stvari izvaja po posamečnih državah. Prav tako smo tudi vključili organe v to, da se preveri določene podatke in to potem tudi zadosti dobro, da se omogoči primerljivost med državami, sploh, ker so izhodične točke zelo različne. In še nekaj, um, želimo, da so cilji dejansko realistični. Hvala. Gospa Hawkins. Še eno vprašanje. Zanimivo bi bilo slišati, kako ste ukrepali, da bi države eh, članice spoštovali tistih pet odstotkov iz trenutne zakonodaje. Potem pa še drugo vprašanje. Govorili ste o desetih odstotkih za izboljšanje izvanja kaj ste pravzaprav storili, da bi vse skupaj delovalo in da bi se spoštovalo? Zakaj bi z desetimi odstotki izboljšali to izvajanje? Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ne, izvolite komisija. No, priznati moram, da ne vem, odkot izhaja tistih pet odstotkov. Tega uh, v zakonodaji ni. No. In zdaj je tukaj težava. Gre za neznatne izgube in države članice jih različno razlagajo. Nekatere države članice jih celo zlorabljajo. Nekatere uporabljajo do 30 odstotkov in to bi želeli končati. Zato pravimo, določimo številko, ki je realistična, eh, postavljena na podlagi tega, kar se dogaja v realnosti, v eh, centrih za sortiranje torej ve se, kaj lahko dosežejo ti centri, kakšna je njihova zmogljivost, bodimo torej realni, tako da bomo vedeli, kakšen je tisti končni input v končno recenkliranje. 10 odstotkov pa je samo izjema, torej v tistih pogojih, ko države članice razložijo metodologijo, kako so to izmerile. Če nismo prepričani, da eh, je to merjenje robustno, da mu lahko zaupamo, potem tega ne moremo sprejeti. Kaj ti brez vsega tega gre, nastane za pojem, brez številk. Z desetimi odstotki vemo, da lahko dosežemo dokaj visoko kakovost toka. In eh, za nekatere tokove, kot je recimo steklo, je lahko to preveč. Veliko čistejši tok mora to biti. Če bomo imeli 10 odstotkov, mogoče ta tok odpadkov ne bo dovolj dragocen. Eh, to vemo, vedo države članice, vedo, ve industrija Torej, nekaterih stvari ni mogoče uporabiti, če niso čiste. No Hvala lepa. Če ni drugih vprašanj, potem predlagam, da končamo eh, izmenjavo mnen v zvezi z izvajanjem okvirne direktive o odpadkih. Eh, zahvaljujemo se komisiji imamo še druga vprašanja, ampak o njih se bomo pogovarjali na drugem sestanku. Za danes končujemo sestanek. Največ spomnim samo še, da bo naslednji sestanek 15. in 16. junija v Bruslju. Hvala lepa in dober tek.